Uh, dobro jutro kolegice in kolegi dobro jutro gospod eh, brons mislim da sva mi edini ki smo bili tukaj ob devetih ali lahko prosim se, da se usedete ali pa da ste vsaj tiho, da lahko začnemo s sestankom. Prva točka na dnevnem redu je točka 23, to so nove psihoaktivne eh, snovi in minimalne določbe glede elementov kaznivih dejanj in kazne na področju nedovoljenega prometa s prepovedanimi drogami, kar zadeva opredelitev pojma droga poročevalca sta gospod eh, Podševič eh, iz ELS in gospa Jimenez Peseril iz ELS. Kolikor vem, gospoda Podševiča zjutraj ni in gospod Lisek bo predstavil njegovo poročilo. Prvo predstavitev eh, smo imeli novembra, sedaj imamo na mizi osnutka poročila in zato sedaj prosim gospoda Liska, da predstavi besedilo gospoda Potasjeviča. Hvala lepa. Najprej se opravičujem v imenu gospoda Potaševiča, ki danes ne more biti tukaj. Eh, sedaj je sestanek uprave stranke kjer se odločajo o seznamu kandidatov za Evropski parlament. To pomeni, da je to dokaj pomemben sestanek in je on v Varšavi. Drugič pa mi je seveda v veliko čast, da prvič v življenju spregovorim v odboru Libe. Predstavil bom nekaj opomp, ki jih je pripravil gospod Potasjevič on pozdravlja predlog komisije za ureditev na ta način bo mogoče z enotnega trga umakniti najbolj nevarne psihoaktivne snovi. Kot se vsi zavedamo, so psihoaktivne snovi na voljo v različnih državah eh, Evropske unije eh, in če dalje večja je eh, poraba teh snovi in to je velik problem zaradi tega, ker povzročajo zdravje za varnost, eh, nevarnost za zdravje in eh, varnost. Treba je seveda eh, odpraviti ta tveganja in v tem kontekstu gospod Protaševič izpostavlja, da potrebujemo bolj natančen eh, koledar za izmenjavo informacij, potrebne so tudi bolj primerne kvalifikacije eh, tveganja in to seveda dodaja uredba. Eh, cilj je torej umik eh, najbolj nevarnih snovi vendar ta postopek je dolg in mi potrebujemo skupnostne metode da hitro ukrepamo in da zagotovimo varnostne ukrepe za naše države eh, za naše državljane in uredba predvideva torej ustrezno klasifikacijo snovi glede na tveganje in tu razlikujemo majh, med majhnim, zmernim in resnim tveganjem. Gospod eh, Protaševič meni, da je ta uredba komplementarna nacionalnim uredbam in pripravil je tudi eh, spremembe za 11. in 12. člen eh, glede eh, uh, snovi z majhnim in uh, zmernih tveganj. Uh, torej, uh, ukrepov ni za majhno tveganje, vendar poročevalec pač meni, da morajo imeti države članice možnost omejevanja takih snovi, če povzročajo posebno tveganje na njihovem eh, ozemlju. 12. člen eh, pravi, da bodo eh, snovi z zmernim eh, tveganjem umaknjene z eh, trga, dovoljene bodo samo za določene namene, naprimer proizvodnjo zdravil in industrijo industrijsko proizvodnjo. V svojem poročilu gospod Protaševič pojasnjuje, da države članice, ki želijo bolj stroge ukrepe, da jih lahko še vedno uvedejo. Poročevalec omejuje začasne tržne omejitve za 12 mesecev, kar tudi predvideva ta uredba. Komisija bo na ta način lahko hitro umaknila eh, zelo resna, eh, zelo res snovi z resnim tveganjem če vidimo pač v eni državi članici eh, veliko nevarnost eh, začasne eh, in eh, trajne prepovedi so mogoče. gospod protasevič misli da moramo zagotoviti da se umaknjene snovi ne vrnejo na trg v svojem poročilu eh, tudi predlaga eh, podaljševanje začasne prepovedi na trgu za nadaljnjih dvanajst mesecev zato da se pač ustrezno vse preuči in če trajna prepoved zahteva več časa kot predvideno. Eh, v svojem poročilu izpostavlja, da je treba hitro izmenjevati eh, informacije med državami članicami in EMCDDA. Treba je upoštevati eh, tveganje, ki me posebej povzročajo, pa tudi tveganje, ki ga eh, povzročajo v kombinaciji z drugimi snovmi kot je na primer kofein in podobno. Da bi sistem deloval, potrebujemo eh, boljše zbiranje podatkov eh, in sicer vse strani, ki pri svojih poklicnih dejavnostih jih lahko opazujejo negativne učinke psihoaktivnih snovi, morajo te informacije izmenjevati. V času proračunskih omejitev se moramo pripraviti kljub vsemu dodatna sredstva za delovanje te uredbe e, in ta sredstva moramo zagotoviti na ravni Evropske unije in na nacionalni ravni. Poročevalec e, se veseli dela z poročevalci v senci in drugi zainteresiranimi e, poslanci in upa, da bomo v parlamentu hitro sprejeli sklepe glede te zadeve. Hvala lepa za vaš eh, prvi govor eh, v libiji gospa jimenez beseda je vaša Luga. hvala najprej bi se rada zahvalila komisiji za eh, ta predlog da bi se razširilo področje uporabe okvirnega sklepa iz 2004 glede psihoaktivnih snovi saj je to pomembno tveganje hvala tudi gospodu Proteševicu, ki je pročevalec za isto temo in s katerim sem zelo plodno sodelovala. Tako kot droge, ki jih poznamo, tudi nove psihoaktivne snovi lahko ogrozijo uh, eh, zdravje uh, in so s tem pomembno breme za, za družbo. Poleg tega te snovi lahko vplivajo na delovanje možganov, na vedenje in tako naprej. Evropski centr za nadzor drog in odvisnosti je zelo plodno sodeloval z Evropskim parlamentom, s komisijo in državami članicami in dosegli smo, da lahko Evropska unija opozarja o nastanku grožen, do katerih prihaja zaradi novih psihoaktivnih snovi. Pomemben je tudi boj proti razpečevanju psihoaktivnih eh, snovi. Na spletnem trgu, za katerega je značilna hitrost trgovanja, eh, se dogaja velika sprememba, ki zadeva razpečevanje psihoaktivnih eh, snovi in proizvajalci torej lahko uporabijo zakonite poti za to, da te snovi vključijo na trg in torej uporabijo posem um, zakonite poti razpečevanja in s tem se izogibajo za, za, zakonodaji in s tem seveda škodujejo uporabnikom teh psihoaktivnih uh, snovi. In Eh, psihoaktivne snovi lahko lažje zaobidejo zakonodajo kot klasične droge. Zaradi teh novih izzivov potrebujemo večjo zavezanost držav članic za boj proti tem novim psihoaktivnim snovem. To sem podarila v prilogih sprememb 5 in 6. Države članice morajo Evropski komisiji omogočiti podatke glede uh, lokacij, kjer se proizvajajo droge, prekrške glede drog, nacionalne cene oziroma cene, ki veljajo v neki državi za, malo, za, za, za prodajo na drobno, ko gre za droge. Torej, komisija potrebuje vse te podatke za obravnavo različnih uh, vrst tveganj mcdda lahko določi, da je neka snov zelo eh, nevarna in potem se lahko eh, v roku, oziroma se mora v roku 12 mesecev ta snov umakniti iz trga in to trajno. In eh, s tem se želimo boriti pod trgovini z drogami. V praksi se je izkazalo, da številne države članice lahko uh, to storijo tudi hitreje kot v dvanajstih mesecih. Zato v predlogu spremembe tri predlagamo naslednjo formulacijo. Države članice morajo izvajati določbe okvirnega sklepa 2004 čim hitreje in oziroma najkasneje v dvanajstih mesecih države članice morajo hitro delovati, kajti sicer. Uh, bodo proizvajalci imeli še eno leto časa za proizvodnjo teh snovi brez sankcij. In potem glede definicije eh, psihoaktivnih snovi. Eh, določene psihoaktivne snovi eh, sprožijo svoj učinek le, če jih užijamo v kombinaciji z nekaterimi drugimi snovmi. In tudi to smo vključili v definicijo v predlogu direktive pa nismo označili za, za prekršek, če nekdo ima psihoaktivno snov za namene lastne uporabe. Suggest, um, first... Hvala. Predlagam, da najprej poslušamo komisijo in predsedstvo sveta, potem pa odpremo razpravo. Do sedaj imam samo eno prošnjo eh, za besedo oziroma dve. Najprej komisija, gospa Spiland. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. V imenu komisije eh, želim na začetku čestitati obima poročevalcema, gospodu Protaševiču in gospe Jimenez za zelo konstruktivno eh, pripravo osnutkov poročil obe poročili eh, zelo dobro opredeljuje ta problem novih eh, psihoaktivnih snovi v vsej kompleksnosti. Opisuje ta tudi dobro izzive eh, za zakonodajalca, ki izbira pravzaprav tu ukrepe. Tu gre za zelo kompleksen trg, nove snovi se pojavljajo vsak teden in tudi tveganja se spreminjajo. Obe, eh, oba dokumenta izpostavljata eh, tudi dodano vrednost predlogov eh, in mislim, da je treba biti tu res eh, proaktiven. Eh, treba je omogočiti hitrejše omejitvene ukrepe in uh, začasne ukrepe eh, predvsem pa je treba eh, vse to usklajevati tudi z nacionalnimi ukrepi glede psihoaktivnih snovi predloga za spremembe gresta, gredo v pravo eh, smer očitno poročili tudi krepita eh, pristop eh, komisije se pravi tu imamo neko dodano vrednost. Komisija je predvidevala bolj nijansiran pristop in ukrepi eh, naj bi bili odvisni eh, in sorazmerni z ravnjo tveganja. Eh, to je zelo pomembno. Eh, najbolj škodljive snovi morajo biti predmet kazensko-pravne zakonodaje, druge snovi pa predmet upravne zakonodaje. Eh, odvisno od uporabe psihoaktivnih snovi. mnoge eh, psihoaktivne snovi se uporabljajo tudi v druge namene naprimer v kemični industriji high tech industriji eh, farmacevtski industriji in mi ne vemo koliko uporab bo še v prihodnje. mi sedaj pravzaprav šele preiskujemo potencialne uporabe poročili tudi predvideva ta izmenjavo informacij in oceno tveganja in eh, vse kar predlagata poročevalca krepi pravzaprav tudi naš eh, pristop. Pozdravljamo torej oba dokumenta, cenimo predlagane eh, izboljšave in z veseljem bomo govorili o tem tudi med pogajanji, se pravi fleksibilnost držav članic, da so strožje od predpisov na evropski ravni. Eh, pozdravljamo tudi eh, koledar in Libeju želimo veliko eh, sreče in dejstvo je, da vas bomo podprli pri pogajanjih. Hvala lepa, sedaj pa za grško predsedstvo, gospara Ptahi. Najlepša hvala. Dobro jutro vsem skupaj v imenu grškega predsedstva. Sedaj bom nadaljevala v angleščini. E, torej, sedanje predsedstvo meni, da je ta e, dosje zelo pomemben in e, naši strokovnjaki, ki prihajajo iz e, zdravstva in tudi iz e, pravosodja, so Eh, si bodo zelo natančno ogledali eh, te predloge, zato da bi imeli dejansko zelo zahteven sistem in ambiciozen sistem eh, za obvladovanje tega področja oktobra 2013 so se začeli pogovori o tem v svetu in na treh sestankih med litovskim predsedstvom smo o tem tudi razpravljali. Med grškim predsedstvom eh, smo 9. januarja leto še govorili o tem predlogu in sicer v horizontalni skupini za droge in in na naslednjih eh, eh, sestankih februarja v skupini za notranje zadeve bomo pač tudi o tem govorili. Eh, strokovnjaki so se osredotočali na naslednje vprašanja. Pravna podlaga predloga se pravi, gre torej za notranji trg ali pa javno zdravje, potem ocena tveganja. Tu pregledujemo raven ocenjevanja nekatere delegacije so izpostavile da je zelo težko zbrati informacije o novih psihoaktivnih snoveh. Eh, govorili smo tudi o Eh, eventualno strožjih nacionalnih ukrepih v primerjavi s tistimi, ki jih predlaga Evropska unija. Mi cenimo de, dejstvo, da je Evropski parlament eh, že tako daleč pri svojem delu, zanašamo se na vaše sodelovanje, zato da bomo eh, zelo hitro sprejeli prav, vse potrebne ukrepe. Ta uredba bo v korist evropskih državljanov. Hvala lepa. Hvala lepa, kratko in jedrnato. Eh, sedaj pa gospa Het. Eh, Najlepša hvala. Eh, rada bi se zahvalila poročevalcema za predloge in uvodoma želim tudi povedati, da se strinjam z usmeritvijo poročil. Ta zakonodaja bo upam, da dobro in urodje, da lahko pravzaprav na ravni Evropske unije ukrepamo proti širitvi psihoaktivnih snovi. To naj bi dopolnjevalo tudi nacionalne ukrepe in na ta način prineslo dodano vrednost. Imam pa nekaj vprašanj v zvezi s predlogi spremem. E, sprašujem dejansko oba poročila poročevalca in tudi komisijo. Največje vprašanje v zvezi z uredbo eh, se nanaše na povezovanje eh, ukrepov Evropske unije in nacionalnih ukrepov. Kaj lahko naredi nacionalni organ, če je Evropska unija že sprejela ukrepe? In kakšna je razlika med predlogoma za spremembo 15 in 16? Potem me pa zanima tudi eh, mnenje komisije glede predlogov spremem 15 in 16. Ali se s tem spreminja struktura iz predloga s temi tremi eh, skupinami tveganja, eh, majhna zmerna in resna tveganja in v zvezi s poročilom gospe Jimenez? Tu gre predvsem za vprašanje kriminalizacije določenih psihoaktivnih snovi, ki je eh, načrtovana. Ali komisija potem odloča o kriminalizaciji? Načeloma menim, da bi tu moral biti vključen tudi Evropski parlament kot eh, za eh, konodajalec in da bi zaradi tega delegirani akti bili bolj primerni. In ali imamo tudi mnenje pravne službe? Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Weber. Najlepša hvala, gospa predsednica. Najprej bi rada čestitala komisiji, da je pripravila ta predlog, ki se mi zdi potreben in tudi smiselen. Trg s temi psihoaktivnimi snovmi se povečuje in raziskave, ki se eh, opravljajo vsak dan, to tudi kažejo. Zahvaljujem se poročevalcema za upravljeno delo in tudi za sodelovanje do sedaj. Mislim, da gre za dober predlog, ki hoče zaščititi trg. Se pravi, omejitve eh, se sprejmajo, ko so res potrebne in mislim, da je dejansko najboljša rešitev, eh, da se podaljšuje omejitev in da se hitreje opravi ocena. Tu je bolje, kot da se dopušča kroženje Eh, snovi po notranjem trgu. Določene formulacije bo morda treba še eh, popraviti, ker nočemo, da bi bili uporabniki kriminalizirani, ravno obratno. Za uporabnike teh snovi želimo zagotoviti zdravljenje če je potrebno in v tem smislu želimo predlagati nekaj sprememb. Tudi mislim, da je dober pristop, da se da državam članicam možnost eh, fleksibilnosti. Eh, dejstvo je, da v naših državah članicah Eh, da je tradicija zadnjih let zelo različna glede na snov, eh, ki se uporabi. Doste krat se uporabljajo snovi, katerih prvotni namen je bil drugačen. Torej vsekakor eh, mislim, da je potrebno omogočiti državam članicam strožja pravila od teh, ki so predlagana tukaj. E, mislim, da bomo lahko skupaj pripravili dobro zakonodajo na tem področju, zakonodajo, ki bo zaščitila ljudi, ki bo pa hkrati tudi pametna. In dobro bi bilo, če bi zaključili to zakonodajo pred koncem tega mandata. Eh, mislim pa da to ni odvisno od parlamenta to je odvisno od pogajalskega procesa hvala lepa gospod Šluter je zadnji govornik na mojem seznamu najlepša hvala ne vem kakšna je povezava med tem in delovanjem riča. Ponavadi je tako, ko se zaprosi za neko drogo, eh, je pravzaprav izzeta iz riča ali je to tudi izzeto iz eh, eh riča. Sicer je postopek čuden, najprej moraš poročati državi članici, potem eh, komisiji, eh, potem študija, potem odločitev za vse druge kemikalije, kjer ne vemo, kako bodo vplivali eh, na ljudi je pristop strožji. Najprej je potrebna registracija, potrebno je pač poročanje o varnostnih podatkih in podobno. E, in marsikaj naredi podjetje na samem začetku. Ne vem, morda sem pač e, narobe razumel, ali je to izzeto iz reča in e, ali pa morda je to del reča in potem se pač preide v to fazo. Eh, ali pa je to morda neka vrzel eh, in eh, se za te snovi olajšajo stvari. Mislim, da morajo podjetja marsikaj narediti še preden stvari pridejo na trg. Morda sem pa narobe razumel stvari. Če sem pa stvari narobe razumel, potem bom pač predlagal tudi predloge sprememb za to, da bo podjetje predtem naredilo potrebno delo, mi pa bomo potem odločali uh, o tem. Sicer pa sledim logiki poročevalcem. E, tudi e, jaz mislim, da ne more komisija sama odločati, kaj je kaznivo in kaj ne. Potem pa e, se zastavlja problem definicije mešanic v prvi direktivi ki jo je predlagala komisija 619, Mm, je tudi zapisano, če so te snovi prisotne v mešanici. Ne vem, ali je to že pravzaprav nekje že eh, pokrito, ali moramo to imeti v predlogu spremembe. Morda bi komisija lahko odgovorila na to. Eh, potem pa skupine kemikalij. Mi imamo problem s temi snovmi eh, Eh, ki jih odkrivajo mladi, eh, ki to preizkusajo, potem pa čez nekaj časa to eh, prepovemo, potem pa proizvajalec spremeni neko molekulo in potem je stvar spet zakonita, čeprav učinkuje isto. Ali tu obstaja kakšna določba ali, ali bi lahko formulirali tako določbo, s katero bi se borili proti aktivnim skupinam kemikalij, se pravi kemikalije, ki delujejo na ta način. Naprimer, če imamo kodein in kokain. Kodein in kokain sta zelo podobna, imata sicer različne učinke, to da eh, spremeniti je treba samo eno molekulo in imaš pač drugo snov. Morda bi lahko pokrili skupine teh eh, Eh, kemikalij za to, da jih pokrijemo. Sicer pa se strinjam eh, vsemi, eh, več, z večino predlogov spremem poročevalcev. Hvala lepa, gospod Šluter. Gospod Lisek je očitno odšel. Gledam sedaj proti gospe Jimenez. Želite? zaključiti ali pa naj morda komisija najprej odgovori na specifično vprašanje gospoda Šlutarja in drugih. Ja, morda naj komisija odgovori na vprašanja, pa tudi drugega poročevalca ni. To, kar ste me vprašali, glede pravnih določb to niso moji predlogi sprememb, temveč drugih pročevalcev. No, sem vam pa na voljo, da lahko rečem naslednje. Prosili smo za mnenje pravno službo in do 28. bomo torej dobili to pravno mnenje. To mi je sporočil poročevalec, ki sedaj ni z nami, vendar je dejal, da bomo torej dobili to pravno mnenje in potem bomo lahko se odzvali na to vaše vprašanje. Tudi poročevalec bo lahko bolj konkretno odgovoril, potem, ko bomo dobili to pravno mnenje pravne službe. Potem, glede tega, kar je rekla gospa Weber. Mi v predlogu spremembe tri, pet, šest, govorimo ravno o tem, govorimo o tem, kaj naj se odloči država članice. Država članice se lahko same odločajo glede zadev, vendar ko zadeve prehajajo iz ene države v drugo, potrebujemo rešitev na evropski ravni. Eh, ne, nimamo predloga sprememb, s katerim bi kriminalizirali uporabnike drog in mislim, da to formulacijo lahko še izboljšamo. Potem vprašanje glede riča. Kar zadeva rič, mislim, da je bolje, če komisija odgovori na to vprašanje. Hvala. Hvala lepa. Lahko komisija morda pojasni, kako se eh, ta zakonodaja torej sklada z direktivo REACH o kemikalijah. Hvala, gospa predsedujoča, in hvala za zelo dobra in natančna vprašanja strani poslancev. Skušam odgovoriti v istem vrstnem redu. Najprej, gospa Het, glede fleksibilnosti za države članice in glede povezave med ukrepi na ravni EU in nacionalnimi ukrepi. To je zelo pomembna točka. In rada bi povdarila, da v našem predlogu, tako kot je to tudi že v okvirnem sklepu 757, ki je veljavi, bodo države članice pristojne za to, da se ukvarjajo s psihoaktivnimi snovmi, ki so na trgu imamo okoli 300 psihoaktivnih snovi, ki, o, katerih poroč, pro, o, o katerih smo dobili poročilo od leta 1927 naprej. No, le nekaj teh snovi pa je dobilo obravnavo na EU ravni. Zakaj? Zato, ker ostale niso predstavljala uh, eh, uh, eh, grožne na EU ravni. In zato menimo, da so države članice še naprej tiste, ki so najbolj primerne za obravnavo težav na nacionalni in lokalni ravni. In naš predlog pravi, da bo uh, ukrep, ukrep na EU ravni sprejet le potem, ko bo neka snov prisotna v več država članicah in ki bo več država članica predstavljala tveganje. Torej, večina odločitev bo še vedno spreta na nacionalni ravni, kar zadeva snovi, glede katerih bomo uh, Eh, sprejeli ukrepe na racionalni ravni. Eh, torej, v primeru teh snovi bodo države članice lahko šle dlje in imele strožje eh, omejitve glede teh snovi. Zato, ker bodo recimo zaznale, da obstaja večje tveganje zaradi te snovi na nacionalni ravni, ker se recimo ta snov uporablja v bolj tveganih populacijah ali na bolj tvega načina. Predlogi spremem 15 do 17, eh, ki jih je menjala gospa Het, so zelo koristni, saj bolj natančno opredelijo to, da če pride, da če imamo neke snovi z manjšim ali srednjim tveganjem, bodo lahko države članice sprejele ukrepe, kot eh, pač želijo in gredo lahko tudi dlje od evropske zakonodaje, bodo pa morale o tem obvestiti EU preko sistema obveščanja. To je pač namenjeno uh, preglednosti in zaščiti notranjega trga bomo še bolj natančno proučili te predloge eh, sprememb in podali mnenje glede njih. Potem vprašanje glede Riča. To je zelo dobro eh, vprašanje. Kratek odgovor je, da Rič ne pokriva teh snovi oziroma le izjemoma jih pokriva v primeru, ko gre za neko snov, ki se uporablja v uh, kemični industriji, kot je recimo GBL, ali pa ki se uporablja rekreativno strani nekaterih ljudi obstajajo eh, kvantitativne omejitve za izvajanje riča. Torej, določene snovi, ki, katerih količine so zelo eh, nizke, potem ni treba o njih obveščati po direktivi rič. No, te psihoaktivne eh, snovi, ki jih tu obravnavamo, pa prihajajo v zelo majhnih količinah. In zato ne bi bile morda vključene v področje uporabe te direktive. Poleg tega rič ne obravnava uh, posledic uživanja te snovi, za razliko od tega predloga. Torej, dejansko obstaja vrzel, določenih snovi rič ne pokriva. Vendar pa je vseeno pametno povezati te dve, ta dva predloga uh, direktiv. In zato bi lahko vključili Evropsko agencijo za kemikalije. Potem vprašanje, ali bi morali gospodarske subjekte, um, ali bi morali od njih zahtevati, da predstavijo tveganja glede snovi, preden jih dajo na trg. V predlogu komisije ni dajanja na trg novih psihoaktivnih snovi. Mi tu ne vzpostavljamo nekega sistema, da bi to dali na trg. Ne. Predstavljamo sistem, postavljamo sistem za Eh, snovi, ki so že na trgu, ki so na trgu zaradi drugih razlogov, oziroma preprosto so na trgu, nekdo jih prodaja v neki trgovini. No, in te snovi obravnavamo in želimo ugotoviti, kakšno je tveganje in če jih je treba umakniti z trga. Zato ne navajamo nobenih uh, uh, kriterijev za dajanje te snovi na trg in torej ne omogočamo dajanja na trg to vrstnih snovi. In potem še vprašanje gospe Weber. Eh, da, zelo pomembno je, da države članice imajo še naprej svoje sisteme. Države članice imajo različne sisteme, različne težave glede uh, uporabe teh snovej. Uh, Zato naš predlog pravzaprav dopolnjuje nacionalne eh, sisteme in ne želi nadomestiti nacionalnih eh, sistemov. Gospod Šelter, želite eh, znova besedo? Ne želim, ne želim dolge razprave, saj želim iti naprej na naslednjo točko dnevnega reda. Dobro, 30 sekund. Res kratko vprašanje drugače bi to lahko morda razčistili bilateralsko misijo. Ne bom šel v podrobnosti glede Riča, čeprav je to moja eh, najljubša tema v parlamentu, vendar imam vseeno vprašanje. Če, eh, če je to snov, ki se eh, uživa, kako je potem lahko možno, da ni vključena v zakonodajo hrani? <laughs> Dobro vprašanje. Mm, no, te, to, te snovi lahko uživamo na veliko načinov. Torej, lahko jih pojemo, ni pa nujno. Če bi jih obravnavali preko druge zakonodaje, potem ne bi mogli nikoli sistematično obravnavati teh psihoaktivnih snovi in na ta način jih sistematično lahko obravnavamo in tudi sistematično maknemo s trga. Dobro, hvala lepa. S tem smo zaključili to točko dnevnega reda poročevalka. Za naslednjo točko je pravkar prišla gospa Gomeš, to je naslednja točka njenega reda. Je... Ah, sorry, yes. Zdaj se opravičujem. Rok za prilogo spremembe je 28. januar opovdne. Za poročilo Jimenez in Potešjevič. Gremo naprej. Okvirni sklep o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med EU in Indonezijo v zvezi z zadevami povezanimi s ponovnim sprejemom. Poročeva, kaj je gospa Ana Gomeš. Imeli smo izmenjavo mnen glede tega 16. decembra. Slišali smo predstavitev komisije in sveta, ki sta razložila, zakaj je prišlo do razdelitve sporazuma v dva različna postopka. Najprej bomo pa prisluhnili gospe Gomeš. Gospa Gomeš, izvolite. Well, Mislim, da je pomembno, da poslanci vedo, da ta teden je odbor AFEC sprejel poročilo eh, ki sem ga pripravila o, o sporozum o partnerstvu in sodelovanju z Indonezijo. Indonezija je zelo pomembna država v jugovzhodni Aziji in je osrednja država v Aziji. To je država, ki ima več kot 240 milijonov uh, prebivalcev in je tudi zelo mlada država. 40 odstotkov prebivalstva je mlajšega od 25 let sedaj je to demokratična država in je zelo zanimiva. In 90 odstotkov tega prebivalstva je muslimanov. Prav tako ima zelo strateško uh, lokacijo, razteza se na 17 tisoč otokih v Indijskem in Pacifiškem oceanu. Je tranzitna regija za tiste, ki gredo v Avstralijo in ki prihaja iz Južne Azije. Torej iz Južne Azije prihaja preko Indonezije v Avstralijo. Ta sporazum o partnerstvu in sodelovanju je bil podpisan leta 2009, ratificirale so ga sedaj že so države članice. Parlament je dal soglasje Eh, na ta okvirni sporazum, eh, glede na eh, to, da ga je sprejel pristojni odbor AFET in glede na to, da bomo o njem glasovali na plenarnem zasedanju marca. Vključuje tudi določbo o ponovnem sprejemu, to določa člen 33 taka, takšna določba je namenjena nadzoru nezakonitih migracij. In jasno je zapisano, da se eh, tu upošteve mednarodne določbe in načelo ne, ehm, torej, eh, eh, tega ponovnega sprejema. Pri oblikovanju tega poročila za Libe sem bila mnenja, da je pomembno, da zahtevamo, da komisija redno obvešča Evropski parlament v vseh fazah sprejemanja sporazuma o ponovnem sprejemu. Moramo imeti možnost določbe za prekinitev, če prije do kršitve temeljnih pravic, temeljnih svoboščin. Predlagala bi, da v prihodnosti sprememo uh, sporazum o ponovnem sprejemu, torej ne zgolj en člen v nekem drugem sporazumu. Sporazum o ponovnem sprejemu bi vključeval tudi državljane tretjih držav in, državljan, in osebe brez državljanstva. To je pomembno. Zakaj? Zato, ker je Indonezija res tranzitna država za nezakonite migracije. Torej, sama sem za to, da, da bi parlament potrdil to določbo o ponovnem sprejemu. Menim pa, da bi morali to še nadgraditi in se pogajati o pravem sporazumu o ponovnem sprejemu z Indonezijo. Okay, Dobro, hvala. Komisija in predsedstvo želita besedo. Na to pa bomo imeli razpravo. Sicer imamo veliko poslancev na zočih. Gospod Kolman, v imenu komisije, izvolite. Thank you, Hvala lepa, gospa predsedujoča in dober dan vsem skupaj. Če dovolite, bi dal besedo najprej kolegu iz Evropske službe za zunanje delovanje, ki se je pravzaprav najbolj ukvarjala s samim pogajanjem in bo najlažje pripravila eh, oziroma predstavila kontekst priprave tega eh, dokumenta. Dobro, lahko, če bosta kratki nedrvata. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Bom zelo jedrnata, da eh, SZD je zelo vesela, da je odbor AFE dal svoj pristanek in upamo, da bo tudi odbor Libe lahko uh, potrdil ta, ta, ta sporazum, pa tudi plenu upam, da bo lahko še v tem sklicu uh, Eh, torej sprejel ta, ta sporazum. Vse države članice so ga že ratificirale in stopil bo v veljavo k malo potem, ko bo parlament podal svoj pristanek. In eh, SZD želi podariti, da to ni sporazum o ponovnem sprejemu, ne, to je sporazum o partnerstvu in sodelovanju ki pa omogoča to, da se drž, države članice lahko z Indonezijo o tem pogajajo prihodnosti. In pravzaprav je to prvi to vrstni sporazum z neko državo jugovzhodne Azije, ki vključuje določbo ponovne sprejemu. Nam se zdi PCA zelo pomemben in se veselimo tega, da bo stopil v veljavo. Saj bomo tako lahko bolje sodelovali z, Indine, z Indonezijo tudi, ko gre za vprašanje migracij. In bodo s tem naši dvostranski odnosi s to državo na višji ravni. Coleman. Hvala, gospod Kolman. Eh, hvala lepa. Če nakratko dopolnim, naj se najprej zahvalim poročevalki za ta daljnosežen vidik na samo poročilo. In torej želimo si širše politike prvonega sprejema, kot je v samem poročilu. To je seveda zgolj le zelo omejena določba o ponovnem sprejemu in je ne moremo uh, primerjati s pravim sporozumom o ponovnem sprejemu, ki bi vključeval uh, tudi možnost ponovnega sprejema državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva. Tu eh, se sedaj zgolj osredotočamo na to določbo, ki jo imamo v sporazumu, ki se nanaša na ponovni sprejem lastnih državljanov. Eh, no, poročevalka pa seveda Eh, predlaga to, da bi proučili eh, pravi sporazum o ponovnem sprejemu. No, komisija sicer tega ne načrtuje v bližnji prihodnosti. Zakaj ne? Zato, ker ni veliko migrantov iz Indonezije, ki bi prihajali v Evropsko unijo. Nimamo pravih podatkov glede tranzitnih. Uh, Eh, tr tranzitnih eh, migrantov. Je pa res, da večina teh tranzitnih migrantov ne namerava oditi v EU, temveč eh, praviloma želi oditi v Avstralijo. Um, Vsekakor gre torej za predvsej omejene primere. Pod bronz oziroma bi morda grško predsedstvo se želelo odzvati. Nimam vašega imena, žal ne. Dobro, gospod eh, Brons, izvolite, vi ste edini, ki je želel besedo od poslanca. Torej, imam kratko vprašanje. Razumem namen sporazuma o ponovnem sprejemu, ko gre za državljanje tretjih držav. Ne vem pa, zakaj je to treba za lastne državljane? Ali obstaja kakšna država na svetu, ki ne bi sprejela svojih lastnih državljanov? Okay. Pa poročevalka, želite odgovoriti in zaključiti? Menim, da je je treba tudi priznati državljanstvo oseb in kaj se zgodi, da pogosto tranzitni migranti ne nameravajo priti v EU, ampak Indonezije želijo oditi v Avstralijo. In pogosto so to osebe brez državljanstva. Ali pa osebe, katerih državljanstvo je težko določiti. Želim še kaj dodati v zaključek. Rada bi podarila, da mi potrebujemo pogajanja o pravem sporazumu o ponovnem sprejetju. Vendar pomembno je pa, to, to, je pa tudi to, da imamo prvič v PCA-ju z jugovzhodno Azijo takšno določbo. In mislim, da je to razlog, zakaj mora parlament dati pristanek na nekaj, kar omogoča, odpira pot k temu, da bi imeli sporazum o ponovnem sprejemu. Morda ga sedaj ne potrebujemo, vendar nikoli ne veste. Sama sem recimo že doživela to, da je prihala do kriz beguncev, ki so prihali s čovni in to lahko vpliva tudi na Evrop, EU, ne la azijsko regijo. In zato je prav, da se lahko na to tudi odzovemo, če treba. Hvala lepa. Rok za predloge sprememb je 30. januar in le postopkovne predloge sprememb se lahko uh, sprejme. Glasovanje tem bo 12. ali 13. februarja. S tem zaključujemo to točko dnevnega reda. Naslednjo uh, točko dnevnega reda je morali začeti šele ob 11. Ena poročevalka je tu, torej gospod Zomer, gospod Ensil pa še ni tu, tako da predlagam odmor do 11. Torej, se vidimo ob 11. colleagues can i Kolegice in kolegi, prosim vas, da sedete in da nadaljujemo se stankom. Eh, če se želite pogovarjati, prosim, da te pogovore nadaljujete zunaj dvorane. Naslednja in zadnja točka na današnjem dnevnem redu je skupna razprava o svežnju ukrepov o pametnih mejah. Imamo tri eh, poročila, program za registrirane potnike, poročevalec je gospod Joan Enču, potem sistem vstopa in stopa, poročevalka je Renate Somar in potem sprememba uredbe 562 skozi 2006 v zvezi z uporabo sistema vstopa in stopa in programa za registrirane potnike. Zadnja razprava o pametnih mejah je bila 17. septembra, ko so poročevalci predstavili delovne dokumente in ne vem, pri poročevalcih, po katerem vrstnem redu naj bomo slišali ti, eh, ta poročila, gospod Enčju prvi. Hvala, gospa predsedujoča. Zadnjih pet mesecev smo se ukvarjali v odboru Libe o pametnih mejah in predvsem smo imeli več tehničnih srečanj in tudi dva ogleda na terenu, na um, finskem in na uh, letališču Skipol v Amsterdamu. Uh, to je na vsak način zelo pomagalo nam kot poročevalcem. In to je tudi pokazalo, da gre za zelo temeljna vprašanja, ki so povezana s temeljnim, z prvotnim predlogom e, in ta vprašanja je treba še razčistiti. Po mojem je sorazmernost in pričakovano dodana vrednost in tehnična izvedljivost obeh sistemov, program za registrirane potnike in sistem vstopa in izstopa, glede na predloge, kakršne imamo danes. Torej, ta dodana vrednost, če ni izkazana, ali bo uh, pobuda komisije um, izvedena um, in ali bodo upoštevani tudi um, predlogi in priporočila parlamenta, gre predvsem za to, da izvedemo tudi še dodatne študije v zvezi z vedljivostjo teh dveh projektov, gre tudi uh, Eh, stroškovne učinkovitosti in praktične izvedljivosti. Jaz menim, da bo ta študija dosegla svoj cilj samo, če bosta oba so zakonodajalca in tudi komisija eh, se dogovorili predvsem eh, tudi o obsegu teke, take študije. Poslanci naj bi Eh, torej, komisija je nasib, na različnih, ob različnih pri, eh, prilikah povedala, da naj bi parlament sodeloval samo kot opazovalec pri tem in to nam je premalo. Torej, parlament želi biti vključen kot polnovreden člen pri eh, nadaljnih korakih. Gre predvsem za tehnična vprašanja, ki jih je treba še rešiti pri tem dosjeju in to ima lahko tudi pravne posledice in zato morata oba sozakonodajalca biti vključena um, enakovredno. Želim predvsem tudi po, povdariti, da je nespremljivo, da je komisija se odločila, da organizira delavnico v zvezi z uh, cilji in obsegom predvidene študije. Um, 5. Febru, 7. Eh, eh, februarja, to je zadnji dan naslednjega plenarnega zasedanja v Strasburu in zato ne bo možno za večino članov, da sodelujo na tej delavnici. Poročevalci in eh, poročevalci v senci de, delajo še naprej na skupnem pristopu, kar zadeva študijo in pilotni projekt. In kot zakonodajalci smo mnenja, da naj bi naš prispevek eh, upoštevali v celoti v nadaljem postopku. Torej, gre za predvsem tudi temeljne številke glede eh, teh predlogov. Torej, eh, predviden učinek. Eh, sistema vstopa, izstopa in tudi eh, program za registrirane potnike. Treba je to eh, upoštevati predvsem iz vidika, ali se zmanjš, zmanjša s tem čas čakanja na meji. Eh, študija izvedljivosti mora upoštevati tudi sposobnosti držav članic za vzpostavitev tega sistema, tako kar zadeva tehnično, kadrovsko usposobljenost za to in tudi opremo, ki je potrebna študija mora upoštevati tako meje, kopenske meje, kot tudi meje na morju in na letališčih. Uh, predvsem gre za uh, to, da se ugotovili, kolikšen je prihranek pri čakanju in tudi pri obdelavi podatkov. Razen tega mora študija pokazati, ali bo ta sistem ustavljen to pa izstopa, možno eh, povezati tudi eh, in združiti z mm, predpisi, ki veljajo za mm, varstvo podatkov. Torej, seveda pa je treba upoštevati tudi stroške. Sistem SVI in PRP je treba uh, uh, je treba pravilno oceniti. Pri dosedanjih ocenah se izhaja iz tega, da je lahko tudi 25 odstotna razlika do številk, ki so bile iz, eh, podane. Ob koncu naj bi študija eh, podala tudi oceno učinka eh, glede na temeljne pravice, predvsem z uporabo biometričnih podatkov. Komisija pravi, da bo upoštevan prispevek parlamenta v celoti in da bo, bodo temu sledili eh, konkretni koraki in jaz upam, da se bo to tudi res zgodilo. Hvala. Sedaj pa na vrsti gospa Somar. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala tudi kolegu Joanu Enciju. Zelo dobro sodelujeva. In to je zelo dragoceno pri tem težavnem dosjeju. Tudi sama želim poudariti, da od zadnje razprave v odboru Libe se je zgodilo marsikaj. Za kulisami se ni tako, da bi se od takrat samo, da bi od takrat samo počivali. In o tem, kar je bilo narejeno, bomo danes poročali. Želim pa opozoriti tudi na zadnjo razpravo. Vsaj 90 odstotkov prisotnih članov odbora se je takrat je osnutek e, e, obih e, sistemov takrat zabrnilo, se niso strinjali s tem in zato smo seveda preverjali, kako je s tem. Veseli me, da so danes tu tudi predstavniki komisije, ki bodo prav gotovo še zauzeli stališče, pa tudi nekdo je z vrst sveta. Tu, tako da bomo slišali mnenji obih strani in jih vključili v to razpravo. Gre za tehnično zapleten dosje v okviru svežnja o pametnih mejah. In zato si je treba ustvariti sliko o praksi. To je bila za pomembna točka. Kolega Incio in jaz sva upoštevala predvsem pomen prakse pri vsem tem. Zato sva oktobra eh, bila na obisku v Šipolu v Amsterdamu in sva se prepričala o načinu delovanja e-vratc in o programu za registriranje potnikov. In v bistvu sem zadobila tam zelo dobre in zanimive informacije in sva si lahko ustvarila sliko o praktičnih izzivih pri avtomatskem pri avtomatiziranih kontrolah na meji. E, pred Božičem pa sva potovala tudi na Finsko in sicer na mejo z Rusijo, kajti jasno je, da ni manj nobenega pomina, če si ogledamo samo meje na letališčih, izzivi na kopenskih mejah so drugačni. In zato Eh, torej na tem, tej kubanski meji med Rusijo in eh, Finsko, je veliko eh, prometa potnikov. Jaz eh, tega tak, nisem pričakovala. In tudi to je bila prav gotovo zelo zanimiva izkušnja, saj to ni izolirana meja, tako kot je to bilo prej, temveč veliko ljudi se giblje preko te meje in zato je potrebno zagotoviti hitro eh, kontrolo na meji. V središču pozornosti je bil nacionalni sistem vstopa in izstopa in seveda bova še razposlala poročilo kolegicam in kolegom o tem, kaj, kar sva videla na finskem. Poročilo je v pripravi želim se zahvaliti finskim partnerjem, ki so omogočili, omogočili to odlično organizirano potovanje. Videli smo različne postaje in lahko postavili vsa vprašanja, na katera so tudi po možnosti odgovorili. Če pa odgovorov nisva prijela, tam sva jih dobila naknadno. Torej, ta informacija je prav gotovo tudi zelo pomembna za nadaljno delo pri pripravi teh poročil. Preden sva potovala na Finsko, je komisija pri srečanju s poročevalci v Senci predlagala izvedbo te študije. Ampak pravzaprav smo mi to tudi zahtevali in bili zelo veseli, da je komisija kar sama rekla, da je tudi razmišljala o tem po razpravi v odboru Libe, da se izvede taka študija. Gospod Ensio je že rekel, na osnovi rezultatov te študije naj bi eh, potem. Eh, izvedli pilotni projekt v nekaterih državah članicah, o tem bo več povedala prav gotovo komisija. Veliko je še odprtih vprašanj, predvsem v zvezi s tehnično izvedljivostjo teh sistemov. Razen tega je treba razčistiti ali eh, zastavljenih ciljev ni možno na učinkovitejši način. Eh, doseči drugače z uporabo obstoječih sistemov ali je res potrebno vzpostaviti popolnoma nov sistem z novimi zbirkami podatkov. Torej vse to so točke, nekaj, ki jih bo obravnavala študija. Upam, da bomo kot zakonodajalec obravnavani enakopravno svetom, kajti seveda smo upravičeni do tega. In žal mi je, da bo pogovor med komisijo in svetom potekal 7. februarja, kajti to je točno termin, ko absolutno ne moremo biti v Bruslu. Petek po plenarnem zasedanju. Torej, kdor eh, določa take termine, se mu lahko celo potakne tudi zlob namen. <laughs> Ne vemo sicer, da se je torej zgodilo imamo pa ponudbo komisije, komisije je ponedila, da se sreča pred tem z nami in to pobabilo bomo radi sprejeli in pač predhodno podali svoje pripombe. In na tem sestanku svetom jih potem lahko upoštevajo. Študija, ki jo bodo pripravili, naj nikakor ne bo eh, odločitev za ali proti svežnju o pametnih mejah. Želimo imeti stabilne temelje za vzpostavitev morebitnega novega sistema. Pomisleki, ki so bili izraženi v odboru, ki jih imava tudi midva in ki so se nekako še povečali, bolj ko sva se ukvarjala s, tem, s to temo, Te pomisleke je treba odpraviti, kajti drugače je ta svežen o pametnih mejah mrtev, to pa tudi ne more biti v našem interesu, želimo opraviti pošteno delo. Torej, najpozneje po obisku na finskem mi je jasno, da potrebujemo pametne sisteme za postopke na mejah. Sedani postopki so zelo stari, z žigosanjem eh, potnih listin, to lahko traja zelo dolgo tehnizacija po zadnjem stanju tehnike je prav gotovo pomembna, kajti sicer bomo v doglednem času ne bomo kos kontroli oseb, ki bodo pristopale meje na zunanjih mejah. Vprašanje je samo, kako globoka naj je ta kontrola in kako je možno to rešiti na način, da um, ne bod, bodo trajale predolgo te kontrole. Torej, Pri biometričnih podatkih je vprašanje, kaj naj se zbira. Prstni odtisi, sken, um, skeniranje irisa. Potem, kako hitro to gre, ali je to sploh še sodobna rešitev. V Šepolu smo naprimer videli, da imajo povsem nove načrte, ki presegajo sedanji sistem s popolnoma novo tehniko in pri tem se postavlja vprašanje, ali eh, smemo razvijati sisteme samo na sedanjem stanju, statusu quo, ali pa moramo perspektivno gledati v prihodnost, tako da ne bomo sprejeli sistemov, eh, ki bodo že zastareli, ko bomo mi sprejeli sklep o njihovi uvedbi. Tudi to mora preveriti študija, saj ne moremo potem stare tehnike prodajati kot novo in uh, jo inštalirati zakonom. Um, torej tu moramo dokazati res daljnovidnost in moramo biti zelo um, um, v koraku s časom. Medtem je 13 držav članic uvedlo lasten vstopno-izstopni sistem in za te države je seveda pomembno, da se povežejo v omrežje tudi na finskem so rekli, to, kar imamo tu, dobro deluje in nam olajšuje delo, ampak ne moremo pa vedeti, kam je potoval nekdo potem iz finske, torej naprej. In zato finci nujno potrebujejo sistem, pravijo, ki omogoča sledljivost, tako da se ve, kam so ti, te osebe iz tretjih držav potovale v druge države in na kateri meji so mogoče spet zapustile Evropsko unijo. Torej, 13 držav ima te lastne sisteme vstopa in stopa, to pa pomeni, da so tehnike zelo različne. In zato se postavlja vprašanje, ali so države članice, ki imajo te sisteme, jih prilagoditi novemu skupnemu tehničnemu sistemu ali pa je mogoče možno te sisteme narediti kompatibilne z novim, pri čemer o tem rahlo dvomim. Spomnim se poročanja pred več leti v tem parlamentu o tehničnih sistemih za cestnine v Evropi in o interoperabilnosti teh sistemov, ki so bili razviti pa vsem ločeno in potem zagotoviti tako interoperabilnost naknadno je zelo težko. Ampak dobro, to bo preverjala študija. Torej, po vseh razpravah, ki smo jih imeli, po vsem, kar smo videli eh, v mestnem času in sicer od zadnje razprave v odboru, vse to kaže, da na vsak način potrebujemo sistem vstopa in izstopa. Ne moremo eh, nadaljevati s to prav staro tehniko eh, žigosanja eh, potnih listin, no, listin. In ko bomo imeli tak sistem in sicer po izvedbi študije in po izvedbi pilotnih projektov, mora biti tehnično na najnovejšem stanju. Predtem pa je treba rešiti še mnoga vprašanja, naprimer ocena stroškov. Ocena stroškov se nam ni zdela realistična. Potem je treba upoštevati finančno situacijo držav članic. Ta trenutno ni tako fantastična. In vprašanje je, koliko so pripravljene države članice prispevati k temu. Treba je um, zagotoviti tudi varstvo podatkov in temeljnih eh, pravic in svoboščin v okviru ukrepov o pametnih mejah in to se nanaša predvsem na uh, zbiranje novih biometričnih podatkov. Komisiji bomo posredovali katalog želja, torej naše predloge in predloge poročevalcev v senci v zvezi s študijo o svežnju o pametnih mejah in ta svežen želja eh, lahko obravnavamo skupaj s komisijo, ko se bomo sestali pred 7. februarjem. Hvala. Sedaj pa vabim komisijo in predsedstvo sveta, da nakratko komentirata to, kar smo slišali. Da, pobedata, pobe, torej, kar zadeva um, datum, uh, datum uh, tega sestanka, predlagam sekretarjatu parlamenta, da pove komisiji, kdaj so plenarna zasedanja. Uh, kar je ja, popolnom, popolna tajnost. Eh, to se je v preteklosti večkrat dogajalo, upam, da se v prihodnje to ne bo več dogajalo. Gospod Pol, prosim, najlepša hvala. Želim najprej se predstaviti, sem Frank Paul in sem vodja oddelka za uh, čezmejne sisteme, Euliza, in sem tudi uh, Eh, vodja skupine za nezakonita priseljevanja v okviru generalnega direktorata za notranje zadeve. Ukvarjal pa sem se tudi z visom in SIS-2. Torej veliko vem o kompleksnosti eh, takšnega mandata, eh, o katerem se pogovarjamo sedaj in z veliko ponižnosti in tudi spoštovanjem gledam na to, kar nas potencialno čaka. Eh, torej boliče izkušnje, ki eh, smo jih imeli v preteklosti v zvezi s tem sistemom, je treba na vsak način upoštevati. To je bil uvod. Komisija seveda ceni vse pripombe, ki jih eh, podaja parlament v zvezi s tem svežnjem. Bom zelo kratek. Ni nič, kar bi bil slišal strani poročevalcev, s čimer se ne bi strinjali. In naš namen je zaris ta, da upoštevamo čim bolj uh, pripombe, priporočila v zvezi s to študijo, kar zadeva uh, komisijo moramo seveda upoštevati mnenja obih sozakonodajalcev in sicer enakopravno, če želimo biti uspešni eh, pri tem projektu in to je seveda naša želja. Absolutno smo prepričani in sicer iz razlogov, ki jih je navedla gospa Somar. Res je potrebno, da to naredimo, kajti sicer ne bomo v stanju da bo eh, opravljanje meja res kos eh, izzivom prihodnosti. Um, eh, Po tem, kar zadeva uporabo besede obs, observer, opazovalec, moram se opravičiti. To se ne bi smelo zgoditi. In popolnoma tudi upoštevam, kar ste rekli vi, gospa predsedujoča, izbira datuma 7. februar, to ni bila srečna izbira in zagotavljam vam, da se to ne bo več zgodilo. E, torej, ampak kot rečeno, ponudili smo, da se srečamo s poročevalcema eh, pred tem sestankom, tako kot to delamo večkrat. Tudi asistenti bodo pri tem sodelovali prav gotovo. Jaz razumem to srečanje tako, ta sestanek tako, da bo bolj tehnične narave. Torej, to ni pravi čas, da govorimo o političnih odločitvah. To bo sledilo pozneje ob popolnem upoštevanju vlog posameznih inštitucij. Torej to ni dogodek letošnjega leta. Ta sestanek eh, bodo tudi še druge eh, priložnosti, ko se bomo lahko pogovor, pogovarjali o vsebini študije in eh, ko bo bolj jasen obseg te študije, bomo Pri tem seveda vključili tudi oba sozakonodajalca. E, rekli ste, da naj bom kratek. Mislim, da je to bilo vse, kar smo hoteli povedati vsebinsko. Se eh, strinjamo s tem, kar je bilo rečeno. Predvsem želi, pred želim povedati dve stvari. Eh, stroški seveda. Eh, moramo upoštevati finančno situacijo in razpoložljiv proračun, pa tudi dejstvo je treba upoštevati, da je skoraj vsak mesec kak nov razvoj v državah članicah vedno več je avtomatiziranih kontrolnih vrat na mejah in sicer za vedno večjega, zaradi vedno večjega pritiska in vse. Eh, kar se uvaja sedaj, naj bi bilo čim bolj vključljivo z tehničnega vidika v prihodne uh, sisteme. Hvala, gospod Paul. Ne vem, ali naj vam čestitam k novi uh, funkciji. Na vsak način vam želim veliko moči. Gospod Katakaralidis pa bo govoril v imenu predsedstva. Hvala, gospa predsedujoča. Eh, dober dan vsem. E, vidim, da je tolmačenje tudi v grščini in zato se bom poslužil pravice in bom govoril možnosti in bom govoril grško. Torej, danes smo v bistvu slišali, eh, oziroma želim na, eh, na kratko povedati, kak, kaj poteka na ravni sveta v zvezi s tem. Kot je znano, so ti predlogi eh, bili predstavljeni strani komisije marca lanskega leta in od takrat naprej se razpravlja o njih in sicer analitično in poglobljeno, predvsem v skupini o mejah. Komisija je začela, vzpostavila tudi neformalne kontakte s parlamentom. V eh, okviru predsedstva bomo imeli dve, dva sestanka eh, v svetu za notranje zadeve in, oziroma dva sestanka sta že bila in eh, pri tem smo odločili, da bomo naprej delali na teh zakonodajnih predlogih. Predsedstvo je pripravilo in predložilo v razpravo svoj osnutek, svoj projekt, ki temelji na znanem predlogu komisije. In vključili smo tudi določene pripombe držav članic. <clears throat> Naš namen je, da bi nadaljevali s tem pristopom in to gre potem v koreper, kjer bo zadeva sprejeta na politični ravni. Torej, tak, takšna je, eh, takšno pot bomo, eh, tako bomo to obravnavali v svetu. Nihče seveda ne osporaba zakonodajne vloge parlamenta, ki ima besedo pri tem. E, to je naš skupni cilj. E, in da bi zagotovili uspeh temu eh, zakonodajnemu eh, aktu, moramo seveda sodelovati. Hvala. Še dva ste se prijavila za razpravo, tudi sama želim nekaj povedati. Še kdo? Gospod Kirkop, dobro, nekaj se jih je prijavilo. Štirje so, gospod Kirkop je na vrsti prvi. Hvala, gospa predsedujoča želel sem um, navesti nekaj točk v zvezi s tem. Torej, nasplošno podpiram e, to pomembno pobudo. Želim pa vedeti, in gospa Somar je govorila o teh obiskih, torej, da res pri tem upoštevamo izkušnje drugih, ki že izvajajo ukrepe o pametnih mejah naprimer tudi izkušnje na meji ZDA Kanada, kjer eh, so izvedli podoben sistem, kot eh, je predlagan tu, s podobnimi značilnostmi. Torej, mislim, da je to v glavnem pozitiven pristop, ampak eh, imam pa neko naravno zaskrbljenost glede tehnologij eh, v tem času in uporabi teh tehnologij. In predvsem gre za vprašanje napak pri taknih, teh, takih tehnologijah. Torej, vsi vemo, da je vedno prišlo do velikih napak, kjer, eh, eh, kar je stalo veliko in družbe za programsko opremo so v glavnem profitirale od tega. Torej, Zato bi morali zagotoviti, da ne bomo zapravili veliko denarja, da ne bomo delali velikih napak. In da bomo imeli potem uh, eh, ta vstopno-izstopni sistem bolj ali manj samo na papirju. Um, ampak dobro, ta sedanji sistem je bil pravzaprav zelo učinkovit eh, v primerjavi s kompjuterskim sistemom, kajti tu pač res prihaja do velikih napak in nihče ni kos. Uh, eh, Eh, popraviti tih napak, niti mentalno, niti drugače. To se je zgodilo pri finančnih storitvah in skoraj povsod. Dve zadevi želim podariti, gospa predsedujoča. Eh, torej, ali res upoštevamo tudi izkušnje drugih, ne samo lastnih preiskav in ali bomo res zagotovili, da bomo ustrezno nadzorovali to tehnologijo in da ne bomo izpadli potem tako neumni, kot se je včasih zgodilo v preteklosti. Hvala, gospod Kirkop. Všeč mi je vaša analiza, gospa Keller, prosim. Hvala. Zelo zanimivo je, da komisija in eh, svet pravita, ja, parlament je zelo, sta, je zelo pomemben in v največji možni miri bomo upoštevali mnenje parlamenta. Želim pa vas opozoriti na to, da smo mi kot Evropski parlament in odbor Lige, Libe eh, se strinjali s tem, da bomo najprej izvedli študijo, uh, in da bomo pri tej študiji lahko sodelovali enakopravno s svetom. Uh, drugače ta zakonodajni postopek ne bo uspešen. Torej, če želite imeti bolj naklonjeno stališče parlamenta, nas morate bolj upoštevati. Gospod uh, eh, Boratinski prej je to tudi rekel. Uh, no, da ne pomeni kaj dosti, eh, če vas imenujemo opazovalci, povedal vaš predhodnik. Ampak eh, tu smo skeptični. S, eh, torej mi vedno slišimo govorice, da je bilo že veliko sestankov med svetom in komisijo o tem. Gospod Boratinski je tudi rekel, da bo komisija do 15. ali 17. januarja posredovala dokument z namenom te študije, smotri te študije in da bodo države članice in Evropski parlament to sprejeli sočasno. Evropski parlament tega dokumenta ni nikoli prejel države članic, pa vem, da ja in zato vas prosim, da to čim prej popravite. Komisar nas je tu tudi povabil k prvemu srečanju, kjer naj bi dali prispevek tej študiji. Se pravi, da to ni samo tehnična plat, gre za namen te študije, za obseg te študije in tudi za pilotni projekt. In to bo igralo ključno vlogo pri eh, tem, kako bo hm, do te pametne meje na koncu, zgledali, na koncu zgledali. Torej ne gre samo za tehnična vprašanja. In čudno je, da je to ta sestanek bil um, določen za 7. februar, kjer ne moremo sodelovati in pravzaprav bi bilo dobro, če bi uh, ta sestanek preložili na drugačen, uh, na drugačen um, datum in prosim, da pri tem povabilu ne izključite poročevalca v senci zelenih, temveč da upoštevate tudi nas. No, poslali smo vam že, ne bi rekla zdaj eh, katalog želja, seznam želja, mm, ampak gre seveda za upoštevanje človekovih pravic, ocena učinka, tu se strinjamo, torej da nočemo raziskovati samo ene rešitve, temveč eh, Več rešitev, tudi ne tehnične rešitve. Vse te možnosti je treba preveriti in želela bi videti več eh, podrobnosti o tem, kako boste eh, upoštevali vse te podrobnosti, torej te različne možnosti reševanja tega problema. Za parlament je pomembno, da se niti milimeter ne odmaknemo od tega stališča. E, pismo, ki ga, poro, ki ga je poročevalec poslal komisiji, se mi zdi zelo dobro in upam, da bo to imelo tudi ustrezen odziv, da ne bo prišlo do nadaljne eskalacije. <clears throat> Torej, če komisija se ne bo ustrozno, ustrezno odzvala na naše zahteve, bi se lahko stvar zaostrila. Želim vam seveda vse najboljše v vaši novi funkciji v komisiji želim pa vam povedati, za nas je to ključna tema in upam, da boste izpolnili naše želje. Hvala. Hvala lepa, gospod Koeljo. Najlepša hvala, gospa predsednica. Pozdravljam študijo. Mislim, da jo dejansko potrebujemo. Z gospod Keller se strinjam, da je tu premalo informacij in upam, da bo po tej študiji parlament dejansko sprejel odločitve. Pozdravljam tudi to, kar je povedal gospod eh, Frank Paul, da bo komisija upoštevala nauke iz preteklosti in mislim, da bo zelo koristno tudi pri tem dosjeju. Strinjam se skeptičnim pristopom gospoda Encioa imam eh, celo še več dvomov glede tega, ali ta sistem potrebujemo. In gospa Somar je rekla, ta študija ni namenjena temu, da se pač reče, da ali ne v parlament. Tu, temveč s to študijo želimo osvetliti probleme, s katerimi se soočamo. In po mojem mnenju bi morala študija odgovoriti na štiri vprašanja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 program za me je prenesel in mi tudi ne vemo, kaj je pravzaprav dodana vrednost tega sistema. Drugo vprašanje je vprašanje stroškov. In ko govorim o stroških, potem govorim o resničnih stroških. Mi poznamo pač prve številke. Tu gre za velikanske številke, po mojem mnenju. Treba je pa seveda upoštevati tudi eh, izkušnje z. SIS-2 in mi vemo, da prve številke nikoli niso dokončne. Uh, in upam da nam bo ta študija eh, prinesla informacije eh, ne zgolj o prvih predvidevanjih eh, temveč da nam bo dala pač informacije o resničnem Eh, tveganju. Se pravi, kakšen bi eventualno bili dokončni eh, stroški projekta. Tretje vprašanje je varstvo podatkov. Eh, mnogi govorniki in tudi gospa Somar je govorila o tem, da so nove tehnologije prinesle tudi nova tveganja. Vsebina varstva podatkov v tem dosjeju ni drugorazredno vprašanje, tu gre za prvorazredno vprašanje in tega se moramo resno lotiti. In zadnje vprašanje je eh, vprašanje odnosa med evropsko strukturo in državami članicami. Kaj bomo imeli na evropski ravni, kaj bo evropsko raziskovalno. preiskovalno področje, kaj bomo pa preiskovali v sodelovanju z nacionalnimi podatkovnimi bazami. Se pravi, mi moramo v tej študiji najti odgovore na ta vprašanja, mi moramo videti, kaj je dobro, kaj je slabo, kaj je zagotovo, kaj je tvegano. Mi moramo pač dobiti informacije za razmislek. V dosjeju je namreč zelo veliko dvomov in vsaka informacija, ki jo dobimo, je koristna. Hvala. In jaz sem zadnja govornica na mojem seznamu. Najprej se zahvaljujem poročevalcema za način, kako sta ukrepala. Eh, mislim, da nam bo ta študija dala več informacij. In če dobimo informacije, potem je tu še vedno na mizi vprašanje, da ali ne. Vendar, eh, če bomo imeli to študijo, bomo bolj pripravljeni na ta odgovor. Imam pa vprašanje za komisijo. Strinjam se z dvemi gospoda Kirkopa. To sem že prej povedala najprej mora videti eh, velikanski IT eh, projekt, ki bi bil uspešen. Eh, in tega še nismo videli. Mi se moramo učiti iz preteklosti, vendar moramo se učiti tudi od drugih. Vemo, da je nekaj podobnih sistemov. Naprimer imamo e-meje, na kanadski meji in podobno. In kolikor vem, noben od teh sistemov ne deluje sto odstotno. Očitno imajo v ZDA težave. Eh, in zakaj komisija meni, da bi pri nas stvari tekle bolje? Mi ne moremo niti zaščititi parlamenta eh, pred napadi hekerjev, ki uporabljajo preprost eh, prenosni računalnik. vi ste torej pristojni za kriterije za študijo, vendar tu je potrebna primerjava in želim vedeti, zakaj menite, da se bomo mi izognili vsem pa s tem, ki se jim američani ne znajo izogniti. Nekaj informacij bi rada tudi o pilotnem projektu. Jaz niti ne vem, kaj to pomeni pilotni projekt. Tu države članice imajo nek pilotni projekt, pa mi ni čisto nič všeč. Tu gre za zbiranje nacionalnih PNR podatkov z evropskim denarjem. In potem bo pa to spet eh, izgovor za vzpostavitev evropskega sistema. Tak pilotni projekt mi ni všeč. In potem pa še zadnje vprašanje. Eh, mislim, da je gospod Pavl dejal naslednje da obstaja pritisk na mejah in da zaradi tega države to želijo. Morda pa obstajajo tudi drugi razloge in drugi dejavniki. In če govorimo o tem, da porabimo toliko denarja, bi od komisije, in to je moja uradna zahteva, bi rada dobila pregled nad tem, komu bi to lahko koristilo, katere industrije bi lahko pač eh, ponudile te storitve in infrastrukture. Eh, s katerimi podjetji ste govorili v komisiji? Imate tudi registr lobistov in eh, zanima me, za kakšne finančne interese gre. Eh, kdo tiči za tem. In dosti krat za tem tiči eh, obrambna industrija, ki je povezana z obrambno industrijo ZDA, ki pač ponuja take sisteme. Torej, kdorkoli bi vzpostavil tak sistem in bi ga vodil, ne sme biti znotraj eh, pravosodnega sistema ZDA, se pravi zunaj evropskega sistema, saj govorimo o varstvu podatkov. Torej, sprašujem, komisijo. E, če pa komisija noče odgovoriti, bom zahtevo e, formulirala pismo, pismeno, imam izkušnje s tem. E, podjetij ni na deset tisoče po svetu, samo nekaj jih je, ki lahko vzpostavijo tak sistem. Želim vedeti, kdo so ti, kaj ste se z njimi pogovarjali. Želim pač imeti sliko o finančnih interesih. In kje so pač ta podjetja pravno ustanovljena, kje imajo svoj sedež? Torej, najprej eh, dajem eh, besedo komisiji, da odgovori na vprašanja. Gospod Pavl, hvala lepa. Najprej odgovarjam gospodu Krkopu. Da, mi se povsem zavedamo drugih sistemov, ki obstajajo po svetu in poskušajo pravzaprav delati isto eh, kot to, kar predlagamo v pametnih eh, eh, mejah. Omenjali ste mejo ZDA Kanada, tam sem bil tudi osebno, ogledal sem si tudi druge meje, ki imajo podobne sisteme, vendar je zelo težko primerjati situacijo na meji ZDA Kanada z našimi. Kanadski izstop je Eh, vstop v ZDA. Edina stvar, ki jo morajo storiti, je, da izmenjajo podatke in to delajo eh, v skladu s porazumom sprejetim lani. Preprosto boste seveda razumeli, da morda v našem kontekstu to ni dobro in jaz si ne predstavljam, da bi eh, izmenjevali podatke za državo, kot je bilo Rusija o Eh, podatke o vstopu in izstopu in prav gotovo se strinjate vsi s tem. Torej, mi ne moremo primerjati situacije, kar pa želimo narediti in zaradi tega smo se tudi natančno ogledali sistem, je, da pogledamo, kakšen je njihov eh, sistem, kakšne so rešitve, kaj lahko prenesemo, katere so napake, ki se jim želimo izogniti. Potem pa splošna pripomba glede tega, da pač taki veliki IT projekti eh, postanejo katastrofa. Mi imamo en tak primer, eh, kjer ni bilo katastrofe. Eh, Eurodak je bil pravzaprav izročen pravočasno in v skladu s predvidenimi časi pri drugih sistemih morda ni tako prav imate SIS-2, je primer, ko niso eh, spoštovali ne časa, ne proračunskih sredstev in dejstvo pa je, da tudi končni proizvod nima nobene zveze s tem, kar se je zahtevalo na začetku. Eh, torej, res je težko, eh, pravzaprav pravočasno in Eh, s predvidenimi stroški eh, uresničiti komplicirane sisteme, vendar iz prejšnjih sistemov smo se lahko marsikaj naučili. Da, gospod Krkop je rekel, da ne smemo delati napak. Seveda, napake bodo tudi v sistemu, to je neizogibno, vendar ne smejo biti iste napake kot v preteklosti. Isto, eh, eh, kar velja pripombe gospe Keller, mi smo odgovarjali na vprašanje, ki smo jih prejeli, čeprav nekoliko pozno, to priznam. Jaz eh, sem tudi eh, prejšnji teden dal navodila, da se pač eh, odgovori pošljajo poročevalcem v senci. Preveril bom, ali je to narejeno. Eh, vsekakor boste dobili odgovore na vaše dopise. Žal mi je glede 7. Eh, februarja, to je res eh, nerodno, poskusil sem storiti vse, da premaknemo ta datum, vendar logistične omejitve so take, da pač eh, sicer ne bi mogli organizirati sestanka. Vendar to je sami začetek zbiranja zahtev, to je tehnični sestanek in sodelujoči bodo predvsem tehniki iz držav članic in predvsem bomo govorili o praktičnih vprašanjih eh, o Eh, procesiranju biometričnih podatkov v potrebnem času in podobno in vprašali bomo, kaj so nacionalne države naredile v svojih okoljih. To je odprt sestanek, vsi se lahko udeležijo tega. Vem, da je to težko za vas osebno, morda pa bi lahko vaši asistenti prišli na ta sestanek in v prihodnje podobni sestanki ne bodo več organizirali, ne da bi uh, ustrezno upoštevali tudi omejitve so zakonodaje delodajalcev. Kar pa je povedal gospod Kveljo, da eden izmed naukov eh, iz eh, dosjeja SIS-2 je, da ne bomo začeli, eh, ne da bi natančno vedeli, kaj morate dobiti. To je namen tega procesa. Sedaj se pač pripravlja študija in študija bo določila tudi obseg pilotnega projekta in s tem odgovarjam eh, na vaše vprašanje, gospa predsednica. Zaradi tega tudi danes ne morem povedati, kakšen naj bo ta pilotni proces. Mi eh, šele eh, poskušamo definirati obseg tega pilotnega projekta nikakor pa ne mislim e, e, vzpostaviti samo nek e, prototip. Potreben je test pod določenimi domnevami, naprimer ob upoštevanju biometričnih podatkov, časa za procesiranje in podobno. Stvari morajo biti izvedljive v praktičnem okolju in vse je seveda odvisno od eh, izida študije. Mi moramo pogledati v nekatere države članice, pogledati, kaj imajo in v njihovo okolje ukomponirati to, kar želimo testirati. To je pravzaprav cilj in v poznejših razpravah boste potem, potem vedeli, da to, kar dajemo na papir v zakonodaj, da dejansko tudi deluje v praksi. In hkrati vam tudi garantiram, da ne bomo šli v neko eh, finančno postolovščino, ne da bi vedeli, kakšni bodo dejanski stroške. Mi moramo vedeti, da bodo koncepti dejansko delovali v praksi in da jih ne bo treba spreminjati med implementacijo. In potem pa še k vašim vprašanjem, gospa predsednica. Naj povem, da nisem govoril z nobenim podjetjem o tem eh, svežnju pametnih meja, da eno podjetje nam je pred leti pomagalo pri študiji ocene uh, učinka. To je bilo podjetje Unisys, to je znano uh, eh, IT podjetje. Uh, in v prihodnje ne nameravamo vključiti nobenih podjetij s povezavo z ZDA. E, mi bomo tudi upoštevali pravic, e, pravila STO glede javnih naročil in e, seveda vsa, vse naše pravne zaveze. Upam, da sem s tem odgovoril na vaša vprašanja. Mislim, da sem pokril vse. Da, Nekaj stvari je bilo glede varstva podatkov in človekovih pravic, kolikor jaz to razumem, je to v veliki meri že pokrito v oceni očinka. Če se eh, bodo pojavile določene spremembe, naprimer konceptualne spremembe, spremembe zakonodaje, potem bomo to vse še enkrat preverili in preučili. Hvala lepa domnevam, da ne boste spoštovali pravil STO-ja, ko izbirate operaterja, temveč da upoštevate seveda eh, tudi eh, evropska pravila glede varstva podatkov. Sedaj pa k poročevalcem, gospa Somar najprej. Najlepša hvala. Pravzaprav nimam kaj eh, dosti dodati. Veseli me, da je komisija pripravljena eh, k dobremu sodelovanju, da se takih nerodnosti kot 7. februarjem eh, ne bo več. Eh, in mi smo samo. Mi smo enakopraven so zakonodajalec in to je tudi opazila. Uh Eh, komisija in tudi svet in mi nismo veseli, če nas degradirate v opazovalce na področjih, kjer se odločamo. Torej, hvala lepa komisiji za zagotovila. Mi se bomo javili in se bomo dogovorili za pogovor pred 7. februarjem. Naj še enkrat povdarim, zelo dobro sodelujemo gospod eh, Enciu, jaz in tudi poročevalci v senci iz drugih političnih skupin. To je zelo pomembno. To temo moramo obravnavati zelo transparentno, zato da dejansko upoštevamo vse pomisleke in v zvezi s pripombami kolege Krkopa, da je treba gledati tudi čez eh, mejo eh, Evrope, da si moramo gledati tudi mejo med ZDA in Kanado. Eh, da, tu ima predstavnik komisije prav, ta situacija ni stotstotno primerljiva s situacijo v Evropi. Uh, vendar seveda eh, kolega Enciu in jaz eh, bova z veseljem odpotovala tudi v Kanado in ZDA, vendar domnevam, da proračun našega odbora nima dovolj sredstev za to. Morda si bomo lahko eh, pred volitvami ogledali še kako mejo znotraj Evropske unije. Hvala lepa, sedaj pa gospod Enciu. Obvestiti vas moram, da sem že obiskal Eh, mejo zda kanada kajti bil sem član eh, delegacije eu kanada in imel sem pač eh, možnost si ogledati to mejo nimam kaj dosti za dodati zahvaljujem se komisiji kajti sedaj mislim da smo razčistili vse kar je bilo treba in pomembno je da komisija sprejme eh, našo vlogo da nočemo biti opazovalci in da smo sozakonodajalci. povsem se strinjam eh, s predsednico in njeno zahtevo komisiji komisija nam mora dati pač glede tega vedno jasne odgovore hkrati pa se zahvaljujem gospe sommer kajti ona je zelo dobro razumela, da je naš cilj, da naredimo pač nekaj dobrega na področju pametnih meja. Ob koncu se želim zahvaliti tudi kolegom za njihova mnenja. Eh, sedaj lahko rečem, da je zame zelo jasno, da je eh, prihodnost pametnih meja zelo nejasna. Dobro. In tako smo prišli do konca tega sestanka. Naslednji sestanek je eh, 30. januar eh, zjutraj deve, ob 9. uri in potem pa ponedeljek 3. februar od eh, 7. do 9. v Strasburu. Gospod Bronc, 30 sekund. Razen če se motim, v tem primeru se vnaprej opravičuje. 30. januarja nismo imeli na prvotnem seznamu sestankov. Če pa je to res, potem želim povedati, da je to recept za slabo sodelovanje, če imamo sestanke, ki niso prvotno načrtovani. Izolirani povdnevni sestanki so tudi problematični. Uh, 800 funtov uh, uh, stane uh, polet za tri urni sestanek v takem primeru. Uh, morda me pač po tem letu ne bo, uh, prosim, ne se jokati, vendar to vpliva na druge ljudi. Uh, hvala, uh, gospa Somer. No, v tem kontekstu želim tudi jaz povedati svoje negodovanje, da. Imamo če dalje več eh, sej odbora v Strasburu. Očitno to postaja nekaj normalnega za ta odbor. Želim pa povdariti, da to ne sme biti nekaj normalnega. Normalno v Strasburu ne bi smeli imeti sej odbora samo v absolutnih izjemnih primerih. E, in sedaj pa se to očitno eh, spreminja v pravilo. Proti temu protestiram in upam, da se bo ta situacija spremenila. Strinjam se z obema. Tudi jaz menim, da načrtovanje sestankov Libe eh, lahko postane boljše, če to milo povemo. Eh, če dalje dodajamo nove sestanke, čeprav smo preobremenjeni, znoreli bomo sami s temi sestanki. Hkrati pa imam občutek, da sestankov, ki jih imamo, ne izkoriščamo učinkovito. Poglejmo si danes in včeraj. Eh, osebno sem zgubljena zaradi Eh, pravzaprav poplave sporočil spremenjenih prestavljenih skrajšanih dodanih sestankih in tako naprej tu sem eh, bila ob devet uri sestanek pa se je začel ob devet petinštirideset prav gotovo je to pisalo v enem sporočilu od enem od teh petintrideset ki smo jih sprejeli vendar mi smo zelo zaposleni Torej, prosim, da nam uh, boste pač uh, prizanesljivi in da nam boste omogočili uh, delo. Uh, hvala lepa vsem skupaj, hvala lepa tudi tolmačem in vidimo se na naslednjem sestanku.